Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Lidije Joane Geringer de Udenberg. Gre za evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog. Besedo dobi poročevalka. Lidija de Odenberg, izvolite. Pet minut. Hvala lepa vedno več je čezmene trgovine v Evropski uniji. Zato je seveda tudi nujno, da imamo ustrezne in hitre mehanizme za reševanje sporov majhne vrednosti. To velja za posameznike, kot tudi za MSP-je. To bo ukrep, ki bo spodbujal podjetniške dejavnosti. V tem predlogu naj bi se prak povečal z 2000 na 10 tisoč evrov in namenjen je predvsem poenostavljanju reševanja čezmejnih sporov v civilnopravnih in trgovinskih vprašanjih. Čas naj bi se skrajšal z dveh let na pet mesecev, stroški pa bi se znižali za 40 odstotkov. Povečanje praga bo tudi razširilo potencijalno skupino ljudi in podjetij, ki bodo lahko izkoristili poenostavljen je postopek reševanja. Sama sem bila glavna pogajalka v imenu odbora Juri in po letu in pol pogajanj z svetom smo na koncu latvijskega predsedovanja dobili rešitev. In o tej rešitvi bo glasoval Evropski parlament v času luksemburškega predsedovanja. Nov evropski postopek v sporih majhne vrednosti bo dober in državljani bodo lahko učinkovito, hitro in poceni reševali svoje spore. To zadeva milijarde na ravni EU. Gre za majhne zneske, za katere se trenutno ni splačalo vlagati zahtevko, zato ker so bili pravni stroški pogosto previsoki. Zato je veliko podjetij neprestano goljufalo svoje stranke. Seveda je potreben tudi ustrezen administrativni postopek. Zdaj pa ne bo več potrebe po pravnikih in odvetnikih ter potovanju do zadevne države, zato ker bo mogoče zaslišanja organizirati nadaljavo s pomočjo videokonferenc ali drugih oblik komunikacije. Prav tako bo mogoče plačati pristojbine oziroma koleke s kreditno kartico ali bančnimi nakazili. Vseh dokumentov ni treba prevajati v vse jezike, izvednik je dovolj, prav tako pa je treba prevesti primera. Sodišče ne bo smelo preseči stroško za podoben primer v drugi državi in stroški ne smejo biti nesorazmerni. Prav tako je bila vključena še ena zamisel, v zvezi z pravom dela. V obdobju velike mobilnosti evropskih delavcev bi se to zdelo smiselno, vendar svet je bil proti, kompromis, ki smo ga dosegli, pa omenja revizijsko klauzulo, tako v zvezi z povečanjem zgornjega praga in razširitvijo področja uporabe, tudi kar zadeva očkodnino za delo oziroma plačilo za delo upam, da bo komisija to začela izvajati najkasneje 16 mesecev po sprejetju uredbe in upam, da bodo spori majhne vrednosti končno dobičkonosni in tako bomo končali neprestano goljofanje strank strani večjih podjetij. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za njihovo sodelovanje. Hvala tudi sekretarjatu odbora Juri, hvala mojim svetovalcem in asistentom. Še posebej pa se zahvaljujem gospodu Budanu, Michaelu Shortenu z komisije, predstavniku latvijskega predsedovanja in drugim, ki so sodelovali pri tem dosjeju. Hvala tudi Lindi Modovan in gospodu Volnjeco. Hvala. Hvala lepa. Hvala gospa poročevalka. Hvala, da ste bili tako vsebinski in hvala, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa gospa Jurova v imenu komisije. Hvala lepa. Vsak dan posamezniki in podjetja sklepajo čezmene posle ali pa sklepajo civilno-pravne odnose in izkoriščajo s tem seveda skupni trg. Ampak včasih se zgodi, da zadeve ne stečajo tako, kot je treba. Morda so izdelki dostavljeni z napako ali pa prihaja do kakšnih drugih sporov. V teh primerih morajo imeti ljudje možnost do pravnega postopka. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti omogoča, da se to izvaja na hiter in poceni način. Trenutni sistem se uporablja že pet let. Mi smo ga ocenili Ugotovili smo, kakšne so njegove pomankljivosti. Zdaj je čas za izboljšave. Zahvaljujem se gospe Geringer de Odenberg, pa tudi vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje pri tem dosjeju. Ni bilo preprosto tako hitro priti do smiselnega kompromisa. Komisija si je želela posodobiti postopek v sporih majhne vrednosti, predlagali smo, da bi razširili področje uporabe na zahtevke do 10 tisoč evrov. Posebno pozornost pa smo namenili malim in srednjim velikim podjetjem. Končni kompromis določa prag pri 5000 evrih. Trenutno je prag 2000 evrov, torej gre za izboljšavo. Vem, da si nekateri želite, da bi uporabili tudi zahtevke zaposlenih v to uredbo. Strinjali smo se, da se bomo k temu vprašanju vrnili v prihodnosti po analizi praktičnih potreb. Glavna prednostna naloga za komisijo v teh pogajanjih je bila, da bi izboljšali učinkovit dostop do pravice in pravosodja za vse državljane EU. Vprašanje pristojbi na sodiščih je ključnega pomena tukaj. Državljani ne smejo biti odvrnjeni od sproženja postopkov. Nekateri stroški so bili nesorazmerni in zdaj bodo ti stroški omejeni. To je vključeno v kompromisno besedilo. Spremljali bomo izvajanje in izvrševanje v interesu državljanov. Še več, komisija bo podpirala praktično izvajanje revidirane uredbe s pomočjo kampanj ozaveščanja in s pomočjo širjenja informacij. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bodo dobili besedo govornike v imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine ALS, Daniel Buda. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem poročevalki za odlično sodelovanje. Hvala tudi komisarki, hvala pa vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri tem poročilu. Evropsko pravosodje seveda zahteva enoten evropski prostor in poenostavljene postopke evropske državljani bodo imeli prednost od tega poenostavljenega postopka za reševanje sporov do 5000 evrov. Nacionalna zakonodaja seveda velja za fizične osebe, pa tudi za MSP-je. Elektronski način komuniciranja in tudi plačevanja bo pripomogel k odpravljanju ovir in definicija čezmenjega primera bo razširjena in dodatno opredeljena. stroški postopkov morajo biti sorazmerni, zato da ne bodo odvračali državljanov. Dobra vera pri izvajanju pogodb bo še bolje zaščitena, prav tako pa bo zagotovljena pravna varnost. S pomočjo te pobude bomo oblikovali enake možnosti za vse. Za vse v tem pravnem prostoru. Države članice morajo uredbo izvajati. Na ravni držav članic bo to seveda postalo realnost. Obžalujem dejstvo, da te uredbe nismo uspeli razširiti na delovno pravno zakonodajo, kajti ljudje bi morali imeti možnost, da uporabljajo ta poenostavljen postopek za to, da dobijo denar nazaj od delodajalcev, ki jim ne plačujejo s tem bi odpravili delo na črno, pa tudi izogibanje plačevanja davkom. Vendar pripričan sem, da bodo institucije kmalo našle rešitev tudi za to. Tomesk, uh, on behalf Isiago. Hvala lepo, v imenu EKR, gospod Džambacki. Minuta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kolegice in kolegi, hvala kolegici še enkrat za poročilo, hvala za kompromis, ki je bil dosežen. Naša politična skupina je podprla kompromis s komisijo leta 2012. Sprejet je bil ponastavljen postopek in v skladu s tem postopkom mora komisija predstaviti podrobno poročilo o tem, kako zadeve tečejo. Namen te revizije je, da bi bil postopek bolj privlačen za evropske državljane. Mislim, da nam je za skupnimi prizadevanji uspelo doseči ta cilj. Prak je povišen z 2000 na 5000 evrov in to je dobro. To bo pomagalo državljanom in tudi MSP-jem. Hvala. Blagodarja. On behalf eh, ALDE Group. Hvala v imenu skupine ALDE. Gospod Marinjo je Pinto. Izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu moje skupine želim čestitati poročevalki za dobro opravljeno delo. Pobuda za posodobitev te uredbe je prišla iz moje politične skupine, skupine Alde leta 2011. Diana Wallace je takrat sprožila to pobudo. Uredba komisije in sveta o postopku v sporih majhne urednosti naj bi pospešila izvajanje primerov, ko gre za spore majhne vrednosti s čezmejno naravo. Prav tako naj bi zmanjšali stroške sojenja, tako da bi pač pomagali potrošnikom in MSPM pri tem, da sprožijo postopke pred sodiščem in imajo dostop do pravice na hitrejši in preprostejši način. To je cilj, ki ga ne smemo obremeniti z nepotrebno birokracijo iz Bruslja. Zaradi tega se MSP pogosto izgubijo v proceduralnih kompleksnostih. Ta naloga poenostavljanja in približevanja državljanom je zelo pomembna. Tako bomo približali državljane Evropi in Evropo državljanom. In seveda to je cilj skupine ALDE za boljšo zakonodajo. Uspeli bomo le, če bodo državljani in potrošniki vedeli in če bodo vse strani poznale zadevo. Komisija je ugotovila, da skoraj polovica sodišč še nikoli ni slišala za ta postopek. Prav tako moramo biti pozorni na stroške poskrbeti moramo, da bodo odločitve sprejete prej, še posebej strani sotišč. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospod Maštalka. Minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, komisarka, kolegice in kolegi. Razpravljamo o predlogu spremembe za uredbo o sporih majhne vrednosti, gre za alternativo za standardne postopke pred sodiščem. Namen je, da bi pomagali potrošnikom pri čezmejnih primerih pred sodiščem in da bi pomagali tudi MSPM pri reševanju sporov majhne vrednosti. Ta sprememba bi morala odpraviti določene ovire, ki obstajajo že od začetka, od leta 2009. Torej, da bi določili zgornjo mejo za stroške, s katerimi se soočajo državljani v okviru teh postopkov in da bi presegli to mejo 2000 evrov. Kajti samo majhen odstotek, odstotek čezmejnih primerov pade v to kategorijo. Kompromis je odziv na praktične potrebe strani v sporih in tako bomo zagotovili dostop do pravosodja za vse. Hvala poročevalke in poročevalcem osencu ter sekretarijatu. Hvala in podpiram to poročilo. Uh, děkuji, pane poslanec. Uh, on behalf EFD Hvala lepa za skupino FTD. Eh, gospa Ferrara, za eno minuto, prosim. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mnoga mala in srednja velika podjetja ne tožijo, ker se bojijo čezmejnih sodnih postopkov. Reforma tega pravila naj bi omogočila dostop do pravosodja. E, tu je zelo ambiciozen cilj, s katerim se strinjamo. Predlog komisije je bil že dober. E, Juri je spremenil še eh, vrednosti eh, in s tem se je besedilo še izboljšalo. Eh, izboljšala se je situacija zlasti za tiste, ki ne razpolagajo z zadosti sredstev. Besedilo iz trialoga pa je korak nazaj. Tu imamo 5000 evrov mejno vrednost, tega ne moremo sprejeti, poleg tega se tudi ne strinjamo s sodnimi stroški in urejanjem letejih, mislim, da s tem nismo omogočili državljanom dostopa do pravosodja. Hvala lepa, gospo, gospe Ferrara. Sedaj pa gospod Le Breton eh, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, s tem se omogočajo čezmejni spori. Eh, kjer je vrednost manjša od 5000 evrov. In eh, Evropska unija očitno ne organizira eh, neke eh, skupnega pravosodja. Pravosodje je še vedno nacionalno. In pomislimo tudi, da smo Eh, govorili o tem, da je treba pravzaprav podvojiti število sodnikov na Evropskem sodišču in eh, dejstvo je, da skrivamo, da podvajanje ne ustreza eh, resničnim potrebam in sodniki na sodišču so to tudi že priznali. Ne upoštevamo pravzaprav uh, dovolj prebivalstva, ki trpi zaradi ultraliberalne politike. Hvala lepa, gospod Adam eh, Seinfeld, dve minuti. Eh, hvala lepa, gospa predsednica čestitam poročevalcem in vsem tistim, ki so sodelovali eh, pri pogajanjih za dobre eh, rezultate pri eh, teh zahtevkih male vrednosti. In dostop do postopkov bo bolj splošen in vse to bo tudi bolj privlačno za MSP-je in evropejce. Pomembno je, bilo, da smo povišali vrednost na 5000 evrov in da morajo pravzaprav sodišča uporabljati tudi moderno tehnologijo. Eh, s temi eh, spremembami se bo povečala eh, atraktivnost mehanizma in s tem se bodo zmanjšali tudi stroški za stranke v postopku. In, stroški potovanj zaradi sodelovanja pri obravnavah se bodo tudi eh, zmanjšali. Eh, in eh, ta instrument mora postati eh, instrument, eh, ki bo zapolnil vrzel v dostopu do eh, sodstva v čezmejnih primerih. Kajte v tem trenutku mnogi poslovneži in posamozniki eh, menijo, da nima smisla iti na sodišče, eh, ker so stroški sojenja toliko višji od samih zahtevkov. Ta postopek moramo seveda še promovirati. To je tu zelo zanimiv instrument. Malo številni ga poznajo in mislim, da eh, moramo to približati zlasti MSP-jem ki se bojijo stroškov eh, pri eh, malih eh, zahtevkih in zaradi tega moramo promovirati ta instrument. Hvala lepa. Sedaj pa Sečo Gaetano Koferati za minuto in pol. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Ta eh, uredba je pomemben instrument za državljanke in državljane in za MSP-je. Spremembe, za katere smo se lahko dogovorili, so pozitivne, saj se s tem izboljšuje učinkovitost in poveča tudi področje uporabe. Eh, nakazana je pot tudi naprej. To je pomembno. Parlament je lahko dosegel izboljšanje postopkov, ki postajajo če dalje bolj učinkoviti in so na voljo državljanom. Eh, eh, ti postopki se uporabljajo v celotni Evropski uniji. To je velik napredek s pričo izzivov v zadnjem eh, mandatu. Pomislimo na primer zasek dožniških Eh, premožen in podobno. To je pomembna tema, s tem državljan dobi občutek, da je del skupnosti, del eh, skupnega projekta. Tu gre za izboljšanje materialnih življenjskih pogojev v času, ko eh, je čezmejna dejavnost v Evropski eh, uniji če dalje večja. Eh, več je seveda tudi pravnih sporov in eh, to vpliva na mnoge, ki eh, potujejo med posameznimi državami. Mi moramo najti pač odgovore na številna vprašanja. Hvala lepa in sedaj dobi besedo gospod Bernd Kölmel za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednice. Mi iz politične skupine EKR imamo jasne eh, predstave o tem, kako si predstavljamo EU. Mi smo kritični do Evropske unije, vendar kritični v pozitivnem smislu. Želimo, da Evropska unija dobro deluje. Mar si kaj lahko kritiziramo, ker menimo, da se mora eh, Evropska unija omejiti na tiste stvari, kjer lahko stvari dodano vrednost. V tem primeru pa lahko z veseljem rečemo, da gre svetu za tak primer, kajti um, ta postopek ustvarja določene standarde, poenoti stvari, ki uh, bi uh, prenašale in so prenašalo velike težave za eh, podjetja in posameznike. Tu imamo krasen primer dodane vrednosti Evropske unije in pozdravljamo dejstvo, da ste po eni strani zvišali vrednost, za katere je šlo, potem smo tudi uvedli elektronsko podporo. E, te postopke upam, da bomo v praksi izvajali tako, da bodo za vse e, preprosti in e, s tem, da že trkate s kladivom, bom nehal. Hvala. Hvala tudi vam da ste končali. E, sedaj pa Pavel Svoboda za dve minuti. Spoštovana predsednica, gospa komisarka, vesel sem, da nam je uspelo e, sprejeti to besedilo, o katerem bomo glasovali jutri. E, kolegi iz odbora Juri so dosegli ta rezultat in čestitam predvsem poročevalki. Tu gre za eh, zakonodajo, ki morda ni privlačna za široko publiko, je pa zelo koristna za njo, eh, saj v končni fazi lahko poveča eh, pozitivno zaznavanje Evropske unije in zakonodaje. Eh, državljani upravičeno pričakujejo zakonodajo, ki bo odražala resničnost. In pomembno je tudi poenostavljanje postopkov z elektronskimi sredstvi komuniciranja, eh, potem pa uporaba elektronskih orodij za eh, izvršbo in mislim, da bomo s temi zahtevki da bomo s temi spori lahko Eh, pokrili zelo veliko. 10 tisoč evrov v nekaterih državah ni majhna vrednost, v nekaterih je, eh, je to še vedno in to mora pač zakonodaja tudi ustrezno odražati. In mogoče bo v prihodnje tudi eventualno spremeniti eh, to mejno vrednost 5 tisoč evrov. Se pravi, v prihodnosti lahko konstruktivno razpravljamo o spremembah, tako kot smo to storili sedaj. hvala. Sedaj eh, gospa Biljana Borzan za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, spremembe te uredbe eh, so pomembne za potrošnike. V situaciji, ko kupi potrošnik blago preko interneta iz druge države Evropske unije in eh, potem pa po dostavi ugotovi, da je. Eh, ogoljufan, e, potrošnik dosti krat pač e, ugotavlja, da se mu ne splača sprožiti spor s trgovcem. Drugič pa seveda ne bo več naročal po internetu in tu ima negativne posledice za evropsko gospodarstvo. E, in zaradi tega tudi pozdravljam dejstvo povišanja vrednosti. Mislim, da se bo 90 odstotkov tožb lahko uredilo na ta način potrebno je seveda zmanjšati stroške postopkov. 82 odstotkov potrošnikov ne ve eh, za ta instrument, da lahko posežejo potem, eh, ko gre za majhne vrednosti in za oškodovanje zunaj lastne države. Mi ne smemo pozabiti, da so informirani potrošniki ključ za delovanje skupnega trga. Hvala. Sedaj pa gospa Angelika Nibler za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. E, mi e, na skupnem trgu e, delamo na tem, da odpravimo ovire. Za ta cilj delajo vse tri institucije. In želimo seveda izkoristiti potencial digitalizacije e, v Evropski uniji. Eh, proizvode in storitve eh, naj bi naročali posod po Evropski uniji, ko pa pride do sporov, do težav, moramo seveda omogočiti uveljavljanje pravice na preprost in poceni način. In cilj eh, Eh, dosjeja je prav to. O tem bomo glasovali jutri. 25 let po oblikovanju skupnega trga so leta 2007 eh, uvedli skupni postopek, eh, po katerem državljani in MSP-ju lahko po Evropski uniji v čezmejnih sporih dosežejo na poceni način ureditev sporov. In eh, to, kar je pred nami, je korak v pravo smer. Eh, sedaj vidimo mnoge prednosti, več eh, jezične formularje, postopek se lahko sproži po spletu in tudi sodne takse morajo biti temu primerne. Mislim, da je dobro, da je mejna vrednost 5000 evrov in ne 10000 evrov. Eh, velik problem je, eh, in to je bilo tudi omenjeno, da ta postopek premalo uporabljajo. To pomeni, da moramo na tem delati, da informiramo javnost o tem postopku, zaradi tega, da lahko izkoristijo možnosti Evropskega skupnega trga in komisija in mi poslanci eh, v Evropskem parlamentu moramo storiti vse za to. Hvala. Sedaj pa gospod Viktor Negresko za minuto in pol. Hvala lepa. Čestitke poročevalki za dokument, ki ga je danes predstavila. To poročilo je pomemben korak naprej za izboljšanje evropskega postopka eh, za Eh, majhne vrednosti in dobro je, da ste povišali vrednost na 5000 eh, evrov. Eh, to koristi MSP-jem, ki do sedaj pač nočejo na sodišče, ko imajo čezmejne spore. Eh, dosedanji eh, prak je bil primeren samo za 20 odstotkov eh, sporov, sedaj pa je pravzaprav ta prak pokril 40 odstotkov sporov. Podpiram priporočilo, da se uvajajo mm, moderne tehnologije in online sistemi. Ko gre za ulaganje pritožb eh, bo seveda eh, moderna komunikacija marsikaj olajšala. Eh, tri elemente bi še izpostavil in sicer zmanjšanje stroškov postopka, potem pomoč online za ston in potem zmanjšanje sodnih taks. Na ta način je boljš, zagotovljen boljši dostop do tega mehanizma. In zaradi tega bom podprl to poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa eh, Komodini Kakija. Hvala lepa, gospa predsednica. E, to, ta uredba je e, zgled za to, da Evropska unija dela nekaj za, evropsk, za državljane. S tem delamo nekaj, da odpravimo skrbi MSP-jev in državljanov, ki menijo, da se ne splača iti na sodišče, ker so postopki eh, predragi, ker so neučinkoviti. Ta uredba se ukvarja z dosedanjimi ovirami, zaradi katerih evropskih državljani niso iskali pravice čezmejno. Eh, s tem se zmanjšajo stroški, urejajo sodne takse eh, in Eh, uredba želi dejansko zmanjšati stroške, uporabljen čas, eh, birokracijo. Eh, to bo hitrejši postopek, ki bo pa še vedno pravičen, se pravi, ne gre na škodo pravice. Treba je uporabljati tehnologijo in postopkovne vidike, ki lahko okrepijo kakovost. To je pomembno zlasti za tiste, ki sodelujejo v online transakcijah. To se nanaša na trgovce in eh, potrošnike. Na ta način se poveča eh, zaupanje, ker se zagotavlja hiter in pravičen postopek. Države članice morajo optimirati svoje eh, vire, da bo ta postopek dejansko poenostavljen in da ne bo preveč birokracije. Eh, trgovce in podjetnike, ki še niso izkoristili eh, potencijala komercialnih digitalnih platform, eh, vabim naj si ogledajo to uredbo in da to zame tudi kot vod za izkoriščanje potencijala digitalnega trga. Hvala lepa. Pred postopkom Catch.di prosto razpravo Emil Radev za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Čestitam poročevalki in tudi vsem poročevalcem v senci. Eh, hvala lepa eh, za opravljeno delo. E, torej, poenostavljen postopek za ma, spore e, majhnih vrednosti je napredek na sodnem področju. Zgornja meja je sedaj 5000 eh, evrov in to streza ekonomski resničnosti. Mislim, da bo sedaj prišlo do boljšega izvajanja zakonodaje in veliko MSP-jev in državljanov bo izkoristilo to priložnost. Vključno z zahtevki in spori glede delovnega praga, prava bo ta zakonodaja omogočila mnogim ljudem pravico, ne glede na to, kje živijo v Evropske uniji, priložnosti, ki jih sedaj uvajamo glede online plačil in poenostavljenega pisnega postopka. Vse to so priložnosti, ki so privlačne za MSP-je. Na ta način bodo prihranili eh, denar in različne zakonodaje jih ne bodo ovirale. Eh, s to eh, uredbo bomo razrešili eh, različne spore na boljši način. Eh, ta eh, postopek v sporih mehne vrednosti bo prav gotovo eh, postopek, ki ga bodo marsikje uporabljali. Hvala lepa. Sedaj pa uh, dobi besedo gospod Marijas. Ena minuta. Hvala lepa. Poročilo, o katerem danes razpravljamo, je zelo pomembno, eh, kaj ti. Eh, S tem se izboljšuje evropski postopek v sporih majhne vrednosti. E, krepi se čezmejna trgovina. Naj e, spregovorim tudi o plačah, pokojninah, ki jih je trojka. Eh, v Grčiji zmanjšala, ni prihajalo več do izplačevanja. E, to je posledica memoranduma v Grčiji in e, naj povem, da e, se bomo proti taki politiki še vedno borili. Memorandum je treba odpraviti, odpisati dolgove in trojka mora zapustiti državo. In sedaj gospod Igor Šolte, se ena minuta. Hvala za besedo

Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, eh, kompromis, ki ste ga sprejeli, bo prenesel prednosti državljanom. Eh, ta postopek eh, za spore majhnih vrednosti bodo lahko uporabljali večkrat, eh, stroški bodo nižji in eh, hvala lepa za vaše sodelovanje in po vaš današnji razpravi sem prepričana, da boste podprli sprejeti kompromis. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobi besedo gospa poročevalka, gospa Lidija Geringer de Udenberg. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, zahvaljujem se eh, za vse prijazne besede glede eh, mojega dela in sodelovanja s kolegi. Vesela sem, da lahko damo državljanom učinkovito orodje, učinkovit instrument za spore majhne vrednosti. To postopek naj bi bil hiter. Eh, imeli smo postopek, eh, pa državljani zanj niso vedeli, eh, so menili, da je prekompliciran, predrag in dosti krat. so plačali pravzaprav za svojo naivnost, za neumnost in s tem instrumentom naj se ustavi ta situacija in preprečijo online težave. Ta pobuda je bila podprta soglasno v juriju in upam da bo rezultat podoben jutri v glasovanju v plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospa poročevalka. S tem smo zaključili razpravo.